ich erkläre die am. zwölf otvarjam plenarno zasedanje ki smo ga prekinili 12. septembra v evropskem parlamentu gospe in gospodje rad bi vas prosil